agencija v prihodnih letih postala pomemben akter v okviru mreže nacionalnih agencij za zaščito konkurenca. Hvala lepa. Grazie. Hvala lepa. S tem smo zaključili z obrazožitvijo glasov, saj jo prekinjam do 15. ure. Señor presidente. Gospod predsedujoči. Aj. Queridos colegas. Spoštovane kolegice in kolegi.